kolegi, na vrsti sta izjavi sveta in komisije v zvezi s pripravami na svetovni humanitarni vrh. Besedo ne mudoma predajam gospehe Nis Plašart v imenu sveta. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Na začetku želim povedati, da je vrh, po mojem, priložnost, ki si je globalna skupnost ne more privoščiti, izpustiti. Svet bo kmalo sprejel priprave na svetovni humanitarni vrh in predsedstvo želi, da bi imeli močno skupno stališče Evropske unije in držav članic, seveda v tesnem sodelovanju s komisijo in službo za zunanje delovanje. Nekaj želim povedati. Komisija oziroma svet si želi, da bi svetovni humanitarni vrh uspel. Od julija naprej bomo imeli posebnega odposlanca, zato bomo lahko hitro sodelovali z ključnimi akterji, združnimi narodi, človekoljubnimi organizacijami, institucijami EU, državami članicami in drugimi državami članicami združenih narodov. Naj vam povem, kaj je pomembno za države članice, kaj se države članice želijo videti. Želimo si, da bi se globalna skupnost spet zavezala k načelom objektivnosti in neodvisnosti ter poštenosti prav tako moramo poskusiti izkoreniniti razloge za humanitarne krize. Konflikte bi morali poskusiti reševati na miren način in preprečevati bi morali nadaljne konflikte. Vsi akteri, tudi tisti, ki imajo vpliv na strani v konfliktu, da pozovejo vse, da bi spoštovali mednarodno humanitarno pravo. Naj ponovim to, kar sem povedala pred dvema tednoma v Bruslju. Napadi na bolnišnice in šole so nespremljivi. Ključnega pomena bo, da zagotovimo, da bo mednarodno humanitarno pravo visoko na dnevnem redu, zato da bomo vsi spregovorili proti resnim kršitvam. Mednarodno humanitarno pravo je zelo pomembno za ta vrh. Ljudje morajo biti v središču naših humanitarnih dejavnosti ne smemo govoriti več samo o načrtih v prestolnicah, ampak moramo dejansko prisluhniti na učinke na terenu. Prav tako moramo poskusiti preprečiti spolno nasilje v izrednih razmerah. Ženske in deklice pa ne smejo biti samo žrtve, ampak ključni partnerji, ki morajo sodelovati v vseh fazah cikla humanitarnega odzivanja. Predsedstvo prav tako meni, da bi lahko zagotovili več učinkovitosti, če bi spodbujali inovacije. Inovacije na področju financiranja humanitarnih dejavnosti, inovacije na področju tehnologij, inovacije na področju partnerstv. In nizozemska, na primer, je ena od utemeljiteljic globalnega zavezništva za humanitarne dejavnosti. To naj bi sprožili kmalo v Istanbulu. Če dovolite, bi povedala nekaj tudi o financiranju humanitarnih dejavnosti. Nizozemska in druge države so med najboljšimi 15 donatorji na globalni ravni. Skupaj s Turčijo je visok odbor za financiranje humanitarnih dejavnosti pozval vse sodelujoče, da bi poskusili na te rešitve na tem področju. Sami smo seveda podprli ta pogajanja za veliki dogovor. 29. februarja smo se sestali v Amsterdamu in tekom pogajanj smo skupaj z Svetovno banko vodili pogajanja o preglednosti. Hvala komisiji in Združenemu kraljestvu za to, da so organizirali drugo in tretjo zasedanje Šerp, četrto zasedanje pa teče zdaj v New Yorku. Upajmo, da se bo to hitro tudi končalo. Kot predsedstvo sveta si seveda želimo, da bi čim več donatorjev in človekoljubnih organizacij sodelovalo pri tem, da bi sprejeli ta veliki dogovor in tudi njegove zaveze. Na koncu se želim zahvaliti parlamentu za zanimanje, za nasvete in za informacije. To, da sodelujete pri našem delu, kaže, da ste tudi vi zavezani k našemu delu in veselim se že vaših mnen in vaših pričakovanj pred vrhom v Istanbulu. Gospa predsedojoča, najlepša hvala. Hvala lepa. Besedo se naj predajem gospodu Stiljanidesu v imenu komisije. Dear colleagues, dear friends, dear... Kolegice in kolegi, prijatelji, gospa ministrica, samo 12 dni nas še loči od humanitarnega vrha. To je edinstvena priložnost. Enkrat na generacijo bomo imeli priložnost, da dejansko nekaj spremenimo. Lahko pišemo zgodovino tako, da bi po svetu poslali signal, da je treba nujno zagotoviti odziv na trpljenje po svetu. Ta vrh prihaja ob pravem času. Soočamo se z veliko izzivi, Lani so človekoljubne dejavnosti pomagale več kot 100 milijonom ljudi. Razseljenih ljudi je največ po drugi svetovni vojni. Na milijone ljudi zapušča svoje domove zaradi konfliktov, zaradi podnebnih sprememb ali drugih katastrof. Ljudje so razseljeni dlje kot kadarkoli prej. Naš odziv na te potrebe ni več trajnosten ljudje, ki jih prizadane kriza, morajo imeti možnost, da zapustijo svoj dom na dostojen način, ne pa samo, da dobijo pomoč. Ne moramo nadaljevati tako kot do sedaj. Humanitarni delavci delajo v težkih okoliščinah, ampak tudi drugi akterji morajo pristopiti, zato da bo humanitarni sistem bolj učinkovit ampak da bomo seveda preprečevali konflikte, da bomo zmanjševali možnosti za pojav novih konfliktov in da bomo opolnomočili skupnosti. Nobenega dvoma ni, da smo pričakovali več, da smo pričakovali bolj pogumne politične odločitve. Ampak upam, da bomo na koncu vseeno dobili močno vizijo za prihodnost v Istanbulu agenda generalnega sekretarja Združnih narodov za humanitarne dejavnosti je dobra osnova za nadaljevanje dela. Evropska unija bo še naprej nadaljevala z delom v skladu z pozivom, ki je bil vključen v resolucijo o svetovnem humanitarnem vrhu, ki jo je parlament sprejel decembra. Prav tako Vem, da ste vi prispevali k oblikovanju naših prednostnih nalog. Zato sem še posebej zadovoljen, da se bodo vrha odeležili tudi poslanci Evropskega parlamenta. Vaša odeležba je za nas zelo pomembna in sami smo v samem vrhu Združenih narodov poskrbeli, da bo prostor tudi za vas. Sami smo si zastavili tri jasne cilje, hvala nizozemskemu predsedovanju in tudi prejšnjim predsedovanjem, za to, da so nam pomagali. Hvala torej. Prva prednostna naloga. Pomankanje spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava. To, čemu smo danes priča, je nespremljivo. Civilisti so tarče. Bolnišnice in šole se uničuje, medicinski delavci in učitelji so žrtve napadov. To moramo ustaviti. Zato želimo, da se spoštujejo temeljne vrednote človečnosti. Zahtevamo spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in želimo si, da bi na vrhu ponovno potrdili, kako pomembna je ta tema pozdravljam tudi nedavno resolucijo Evropskega parlamenta o napadih na bolnišnice in šole, kajti to predstavlja kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Prav tako potrebujemo bolj učinkovite ukrepe, sodelovanje, ne pa tekmovanje na področju humanitarnih dejavnosti. To je tisto, kar potrebujemo potrebujemo tudi več prožnosti in več predvidljivosti glede financ. Vključiti pa moramo seveda tudi zasebni sektor. Zato sodelujemo v razpravah v zvezi z nadaljevanjem dela skupine na visoki ravni v zvezi z financiranjem. Poleg tega pa želimo okrepiti povezavo med humanitarno pomočjo in razvojem še bolj pa želimo sodelovati s strateškimi partnerji, še posebej kar zadeva dolgotrajno razseljenost. Tukaj potrebujemo nov pristop, zato da bomo poskrbeli, da bodo ljudje zmožni poskrbeti sami zase in da ne bodo več samo odvisni od pomoči. To je glavni cilj, ki ga bomo imeli na tem vrhu. Naše sporočilo o prisilnih eh, razselitvah je bilo sprejeto 26. aprila. Govorili bomo o teh ključnih vprašanjih in nameravamo sprejeti močne zaveze. Pričakujemo, da bodo tudi drugi akteri storili podobno. Če želimo, da bo vrh uspešen, bodo potrebne politične zaveze na najvišji ravni. tem bi lahko zagotovili učinkovito nadaljne ukrepanje, kajti vrh ne bo predstavljal samo zaključek, zaključka več mesecev po svetovem, ampak bo predstavljal tudi začetek preoblikovanja mednarodnega humanitarnega sistema. Tudi mi moramo seveda izvajati svoje zaveze. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj začenjamo z predstavniki posameznih političnih skupin. Gospa Zaborska se nam bo pridružila čez nekaj trenutkov, zato najprej predajam besedo kolegi Gereru Salomu iz skupine SD za tri minute. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi rad izpostavil, da se ta vrh organizira v težavnih časih prisotnost akterjev, kot je naprimer nas, naš parlament. je prav tako pomembna. Čeprav številni akterji zaradi kriznih dogodkov, s katerimi se soočamo, ne morejo poslati najvišjih predstavnikov ali večjega števila predstavnikov v Istanbulu od Iraka do Sirije, do Južnega Sudana, do Centralnoafriške republike, pa tudi do Ukrajine, Jemna, celo Libije in do drugih delov sveta sežejo krize. V tem trenutku obstaja največje število razseljenih oseb, nekje 120 milijonov. Iz 37 različnih držav skoraj da polovica teh razseljenih, otrok so, razseljenih oseb so otroci. tako da smo pravzaprav razklani, kako naj pomagamo vsem tem posameznikom. Samo 40 odstotkov sredstev, ki smo jih obljubili, smo zaenkrat zagotovili. Poleg tega prihaja tudi do kršenja dveh ključnih načel. Na humanitarnem področju prihaja do napadov na posamezne humanitarne delavce. Zato je res nastopil trenutek, da pošljemo jasno sporočilo, da se moramo lotiti humanitarnih kriz po svetu. Mislim, da smo bili dovolj soglasni, vsaj v okviru posameznih globalnih regionalnih sporazumov. Stališče, ki ga je izrazil komisar in stališče, ki ga je izrazila ministrica, odražata to soglasje glede tega, kaj bi morali storiti. Veliko kompromisov bomo morali še sprejeti in številne obveznosti tudi speljati v praksi. Komisija je predstavila svoje prednostne naloge, parlament je podprl predloge komisije. Pripravili smo tudi poročilo, v katerem smo pozvali k soglasju za ukrepanje na globalni ravni. Rekli smo, da bi morali ponuditi boljšo zaščito v povezavi z razvojno politiko. Želimo si, da bi tudi ženske in lokalni akterji imeli večjo vlogo, pogovarjati bi se morali tudi z razseljenimi osebami, gospa ministrica, sami ste to omenili, zagotoviti moramo tudi stalno financiranje. Tisto, kar prosim svet in komisijo, je naslednje. Upam, da bo Istanbul zgolj prvi korak in da bo komisija skupaj z državami članicami tam sprejela dodatne obveznosti, predvsem v smislu skupnega globalnega ukrepanja. Upam, da bomo oblikovali novo pobudo, ki bo združevala humanitarno in razvojno politiko. Upam, da bomo obsodili kršitve dveh ključnih humanitarnih načel in tudi napade na humanitarne akterje. Zaključujem, gospa predsedujoča, Istanbul bi moral biti kar prvi korak na poti k zagotavljanju humanosti na tem svetu. Hvala. Hvala, gospod Guerrero. Gospod Mesmaker v imenu skupine EKR. Minuta in pol. Ja, orloh, milijon rampe, vucel. Hvala lepa. Vedno več je okoljskih katastrof, prav tako ni ustrezne oskrbe s hrano. Ljudje so v vedno večjih težavah. V Jemnu, v Burundiju in tudi v Turčiji so ljudje v velikih težavah. In prav Turčija, kako ironično, je mesto, kjer bo ta vrh potekal. Na jugu se borijo proti Kurdom, naprimer. To je res nespremljivo. Na vrhu lepo prosim, da opozorite tudi na te ljudi. Vsi vemo, da je treba delati bolje. Potrebujemo več virov, ampak biti moramo tudi bolj učinkoviti. Naučiti pa se moramo tudi veliko iz preteklosti. Koordinacija je ključnega pomena. Lokalne nevladne organizacije in zasebni sektor lahko pomagata. Komplementarnost je pomembna. Humanitarna pomoč, razvojna pomoč, to je nekaj, kar mora iti z roko v roki. Tudi praktični ukrepi so pomembni za to, da bi preprečili izredne situacije, kajti rekonstrukcija je včasih zelo draga. Govoriti pa moramo tudi o pogojeni pomoči, pomo pomoči, ki je povezana z izpolnjevanjem določenih pogojev. Na koncu želim povedati, da ne moramo o tem samo govoriti. Specifični načrti morajo dejansko postati meso. Ne moramo se čez nekaj let vrniti k temu, pa da se ne spremeni nič. Če tega ne bomo storili, potem bo vrhu Istanbulu propada. Zdaj pa v imenu Alde, gospod Goren, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kdorkoli se udeležuje teh vrhov, je stalno priča ceremonijam, ki so namenjene temu, da potrjujemo svoje samozadovoljstvo. Vedno znova se ukvarjamo s krizami, vedno znova pojanavljamo, da bi krize in katastrofe lahko preprečili, če bi predhodno humanitarno ukrepali. Ampak zatiskamo si oči pred tremi pomembnimi zadevami, ki bodo zagotovo na dnevnem redu tudi v Istanbulu. Kot prvo. Zdravniške misije so vedno bolj ogrožene. Drugo, krize se povečujejo in to sprejemamo kot neko fatalno dejstvo. In tretje, države sprejemajo določene obveznosti, tudi evropske, ko pa je treba te finančne obveznosti izpolniti, je rezultat ničelen. Poleg tega ugotavljamo, da je veliko različnih misij ogroženih, bodi si zaradi tega, ker posamezni člani misij delujejo nespametno ali pa ker jih napadajo gospodarji vojne. Ogromno je kriznih situacij, nimamo pa na voljo ustreznega odgovora. Diplomacija bi se zamorala, zato morala pravočasno zganiti, ne kar neka diplomacija, temveč najboljša možna. Diple, ki bodo prisotne v Istanbulu, bi se morali na to spomniti. Evropska unija je sprejela zelo radodarne obveznosti, ampak vprašanje je, ali jih izpolnjujemo. Te zaveze vedno znova zgolj ponavljamo in jih znova zagotavljamo, zaradi tega, ker jih v preteklosti nismo izpolnili. Verodostojnost bi morali zagotoviti. Države članice bi se morali na to spomniti. Skoraj da vsi drugi počnejo seveda manj kot Evropska unija in države članice, ampak za 28-terico to ni dovolj dober razlog, da bi zmanjšale svoje zaveze. Mislim, da bi morali ustrajati na zavezah, ki jih je sprejel svet in seveda želim tudi komisarju Kristosu veliko sreče. Hvala lepa, sedaj pa guje gospod Urban Krespo. Senjorija. Gospe in gospodje. Humanitarne krize so žal vedno bolj pogoste. Razlog za to niso zgolj podnebne spremembe, okoljske katastrofe, temveč vse bolj pogosto oboroženi spopadi, ki so nastali zaradi gospodarskih interesov. Politične odločitve, kot je naprimer zaprtje vrat pred tisočimi beguncami, povzročajo humanitarne krize tudi na našem ozemlju. Zato moram reči, da sem zelo skeptičen glede realnih možnosti, kaj je dosegljivo na tem vrhu. Kar nekaj kompromisov bo verjetno sprejetih na področju humanitarnih vprašanj, ampak ali bo to dovolj? Kakšen je ključni cilj tega vrha? Po mojem mnenju to, da prikrije evropske politike in predvsem politike, ki jih vodi naš novi partner Turčija. Z levico bomo dajali, z desnico pa jemali. Mislim, da škodujemo tako človekovim pravicam, kot tudi pravni ureditvi. Odpreti moramo zakonite poti priseljevanja v Evropo odpreti, bi morali humanitarne koridorje za begunce, sicer bodo vaše roke okrvavljene. Hvala. Hvala lepa, gospod. Sedaj pa gospa Hautala v imenu zelenih za minuto in pol. President. Eh, gospa predsedujoče, eh, ta prvi vrh bi lahko bil priložnost, da bomo znova bomo eh, ponovili centralno vlogo mednarodnega humanitarnega prava in spoštovanje le tega. Poglejte pa, kaj se dogaja. In, in, in bilo je nekaj pomislikov glede ravni uh, ambicij uh, tega uh, vrha in upam, da bomo naredili vse, da tega ne bi znižali. Dobro je, da so sodelujejo vsi deležniki, vendar pa se morajo zavezati države in sicer se morajo zavezati, da bodo izboljšali situacije. Med Sansom Frontier, zdravniki brez meja, to je nekaj alarmantnega, kaj ti, oni so se umaknili iz tega vrha, kaj ti uh, eh, ni dovolj uh, zagotovil, da bodo spoštovali mednarodne humanitarno pravo, za katerega so se zavezali. 75 uh, eh, bolnišnic, ki so jih odprli, ki jih vodijo, je bilo v preteklem letu uh, napadenih in to je škandalozno. Vedno, vedno več je tudi napadov na šole in tukaj prihaja do velikih razlik med uh, mednarodnim humanitarnim pravom in uh, namenskim uh, ciljenjem ravno šol in bolnišnic resnic. Uh, eh, centralna vloga uh, eh, eh, mednarodnega prava, uh, s tem se je treba ukvarjati na tem vrhu. Treba je tudi izboljšati situacijo otrok in žensk in drugih uh, skupin. To bi moralo biti v središču pogovoru. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine EFDD, gospod Lundgren, za minuto. Thank you so much. Uh, tak for ordet, fru Talman. Najlepša hvala, gospoda predsedujoča. Prvič bo potekal uh, svetovni humanitarni vrh. Cilj je dober, vendar pa je kraj uh, organizacije Turčija. Tam seveda obstajajo odnosi med Turčijo in Evropsko unijo, ampak Turčija ne spoštuje človekovih pravic, demokracije. Turčija ne dovoljuje svobode tiska. Turčija ravno tako ni v Evropi, ampak je v Aziji. Turčija je prisilila Angelo Merkel, da je obtožila eh, nekega komika. Turčija je pred nekaj tedni zaprla um, nizozemskega novinarja in sicer zaradi tega, ker je kritiziral predsednika Erdogana. Napačno je, da Evropska unija sodeluje na tem vrhu v Turčiji, saj Turčija predstavlja vse to, česar ne smemo imeti. Minuto. Hvala lepa. ENF gospod Buonano za minuto in pol. Grazie, Hvala, gospa predsedujoča želela, želel sem vprašati komisarja, eh, ki se mu zahvaljujem za njegovo prisotnost. Torej, želel sem vprašati, koliko stane ta vrh za pomoč revnim državam. Tukaj namreč vedno govorimo, nihče pa ne razloži, da 80 odstotkov vsega tega, kar se pridobi, gre za reprezentanco, za plače birokratov, za urejanje stvari, za pomoč ljudi, ki potrebujejo pomoč, pa ostane le malo. Koliko stane gospod komisar še, komisar, še enkrat vas sprašujem, ta vrh, na kateri se ga bo udeležil cel svet? In cel svet bo prišel v Turčijo. To je tako in vemo, koliko je Turčija demokratična, vemo, da bi bilo bolje, če bi uh, Erdogan očel, kaj ti gre za diktatorja. Po mojem mnenju, to je neke vrste Hitler iz, uh, let, iz 21. stoletja. Turčija je, kot da bi šli eh, med narkomane in potem, da bi izboljšali situacijo narkomenov, bi jih nadziral Pablo Escador, Eh, Escobar, ki je bil eh, mamilarski šef v Kolumbiji. Torej, če obstaja neka država, kjer se ne bi smelo organizirati tega vrha, je to Turčija. Vi pa kaj ste naredili? Govorite o o mamilih in ste poklicali Pabla Escobarja. Odlično, čestitam, odlično ste to opravili in razložite vsem ljudem, kam mečete v ta denar, zakaj, ki ga ne daste ljudem, ampak si sami, sami pojeste v ta denar. Hvala lepa, gospod Štir, za dve minuti. Hvala, gospođo predsednica. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, gospa ministrica. Tako, slišali smo, da obstajajo različne ravni, različni pogledi glede tega, kakšna je raven tega vrha. Mislim pa, da se lahko strinjamo glede ene same zadeve, kar se tiče vrha v Istanbulu. In sicer, da je svetovni humanitarni sistem preobremenjen, kronično nam primankuje sredstev za izpolnitev vseh humanitarnih potreb. Kolega Guerrero je povedal, koliko milijonov ljudi po svetu potrebuje takšno ali drugačno obliko humanitarne pomoči. Vemo, da je danes na svetu več beguncev kot takoj po druge svetovni vojni. Nažalost smo priča dramatičnemu porastu humanitarnih kriz. Poseben izziv pa predstavlja dejstvo, da so to dolgotrajne krize. Razselitev oseb traja običajno nekje 25 let za begunce, več kot 10 let za notranje razseljene osebe. To pogledno se mi zdi zelo pomembno podariti izobraževanje o krizah. Vem, da komisar dela na tem področju. Pri dolgotrajnih krizah ne moremo zgolj s humanitarno pomočjo zadovoljiti vseh potreb. Preseljevanje, razseljevanje ni zgolj humanitarni izziv, je tudi razvojni, politični in gospodarski izziv. Mislim, da imam na voljo dve minuti, če se ne motim, se opravičujem, gospod predsedujoča. Skratka, izziv za človekove pravice, potem pa je tu še vprašanje neregularnih migracij. Upoštevati pa moramo tudi varnostno razsežnost. Na koncu bi rad pozdravil sporočilo komisije iz aprila letos. Komisija želi postopoma odpraviti to odvisnost od humanitarne pomoči, zlasti v razmerah prisilnega preseljevanja. Želi, komisija želi pomagati razseljenim osebam da živijo dostojanstveno življenje in pomagajo družbam, v kateri živijo. Se opravičujem, res sem se zmotila upam da na prvem svetovnem humanitarnem vrhu bo Evropa našla sama sebe in bo dokazala, da želi biti v prvi vrsti na humanitarnem področju zlasti pred krizo uh, prisiljenih preseljencev in držav, ki so najbolj. Uh, um, najbolj um, ranljive. Zato mi smo začeli z kampanjo za dostopom do, uh, za mlade, ki bodo imeli dostop do uh, šole. In to predstavlja samo dva odstotka humanitarne pomoči. Zahvaljujem se komisarju Siljanidesu, da se je odgovoril na naše poročilo iz novembra in je dal na voljo več darjev za leto 2016. Zahvaljujem se mu tudi, da bo soboto v Rimu ob začetku uh, naše kampanje za mlade. Uh, in v no-, tej novi strategiji je izobraževanje ključnega pomena za politike sprejema, preprečevanje nasilja in eh, razvoja odpornosti mladih eh, in njihovega življenja. Predlagali smo tudi humanitarne koridorje, izobraževalne koridorje za sprejeme eh, beguncev in študentskih beguncev in pomembno je, da Italija in Nemčija, morda pa tudi Španija, bodo v univerze sprejemali begunske študente. Hvala. Čas vam je iztekel, gospod Gerik, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Danes oziroma čez 13 dni se bo začel vrski vrh v Istanbulu in Evropska unija naj bi tam imela vodilno vlogo. Želel bi si, da bi v Turčiji odprto spregovorili o tem, kaj pomenijo človekove pravice. Ne moremo sprejeti, da lahko nekdo, kot je Erdogan, žanje plodove takšnega vrha. V zadnjem poročilu o napredku Turčije govorimo o omejenih pravicah glede svobode tiska, svobode veroizpovedi in tako naprej. Nekdo mora prevzeti odgovornost za to. V zvezi z vrhom moramo evropejci sebe in svet spomniti, spomniti da ciljev ne bomo dosegli, če ne bomo imeli konkretnih instrumentov. In to je tisto, na čemer bomo merili rezultate. Rezultati morajo biti konkretni, preprečevati moramo konflikte in tako naprej. Želim si konkretnih rezultatov, lepo bi bilo, če bi dejansko prakticirali človečnost. Hvala. Hvala lepa, gospa Besera, za minuto. Najlepša hvala predsedujoča, hvala lepa komisarju, da je danes z nami napadi na strukture in na humanitarne delavce so se v zadnjih letih precej povečali. 75 napadov je v letu 2015 prijavila organizacija Zdravniki brez meja. 30 oseb je umrlo v napadu v Siriji in to, ta napad bi težko obravnavali kot nesrečo. Ministr za zunanje zadeve v Franciji je rekel, da govorimo o vojnem zločinu, o zločinu zoper človečnost. Humanitarni vrh, prvi v zgodovini, bi moral ponuditi nujni skupni odgovor proti nekaznovanju. Spoštovati je treba mednarodno humanitarno pravo, zaščititi je treba humanitarne delavce. To bi moralo biti v samem središču evropske politike na področju humanitarne pomoči. Zagotoviti moramo tudi več pomoči tistim, ki preživijo. Evropska unija je tista, ki bi morala ukrepiti svojo vlogo, pa tudi vlogo mednarodnega kazenskega sodišča. Izkoristiti moramo vse vpliv, ki ga imamo, zato da se odpravi to stanje nekaznovanja, ki je grozljivo in nedopustno. Hvala lepa, gospod Fronculika. Vi boste dobili besedo čez nekaj hipov, trenutko, ampak se želite zastaviti tudi vprašanje v okviru modrega kartona. To sicer ni povsem skladno s pravili, ampak vseeno. Gospod Korao gospa predsedujoča eh, ob glasovanju eh, o poročilu smo priznali da je vrh dobra dobro začetek da bo evropska unija imela prvo vlogo mi iz eh, gibanja petih zvezdic želimo začeti delovati z vladami, ki so intelektualno o, pogumni in ki bodo znali tudi priznati svoje krivde. Spomniti se moramo, da 80 odstotkov kriz povzročajo konflikti, ki jih povzročajo tisti akteri, ki pravijo, da želijo e, rešiti probleme. E, na tem vrhu bodo sodelovali tudi države, kot je Saudova Arabi, Arabija, ki, je, ki uporablja evropske bombe in orožje. In, e, ona pa je za krivila situacijo v Jemnu. Tukaj omenjamo napade na bolnice, pa tudi na, eh, pa tudi na medije. Eh, Komisarjo Stilnidi se sem želel vprašati, prositi, da bi eh, državljanom zagotovil, da si bomo resnično prizadevali za rešitev in tudi pri državah, kot je recimo Saudova Arabija. Hvala lepa, gospod Venta, za minuto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 Eh, evropske banke kažejo, da, da, da je zelo veliko ljudi uh, prizadetih in to povzroča tudi konflikte, nestabilnost in tudi naravne nesreče povzročajo to krize. Eh, vrh mora sedaj najti rešitve. Pomembna je rešitev OZN, da je organiziral uh, posvetovanje tudi na ravni regij in treba je omeniti, da je humanitarna pomoč zadnje zadnje zadeva, eh, ki jo ponudimo, ko lokalna okolje ne deluje več. Lokalno okolje bi morali podpreti, lokalno okolje bi moralo sodelovati. Ehm, in treba jim je trajno pomagati ehm, in treba je zapolniti vrzel med kratkoročno in dolgoročno pomočjo. In upam, da na vrgu ne bomo pozabili dejstvo, da je treba prilagoditi humanitarne dejavnosti eh, v skladu z potrebami in eh, zlasti za ženske, otroke in prizadete osebe. Gospod Venta, gospod Trubih bi vam rad zastavil vprašanje v okviru modrega kartona. Gospod Trubih? Hvala. Hvala kolegu Venti. Ključno vprašanje je, kako bi lahko bili bolj učinkoviti. Moje vprašanje je, kaj bi lahko storili na področju neodvisnosti, samostojnosti, še posebej, kar zadeva družinska podjetja v državah v razvoju. Kako bi jim lahko pomagali, da si bodo pomagali sami? Kaj bi razvojna politika lahko tukaj prispevala v prihodnosti, zato da bodo družine lažje proizvajale tisto, kar se pač tam potrebuje? Hvala. Ja, ich möchte mich bedanken für diese Frage, Herr Rubik. Hvala lepa za vaše vprašanje, gospod Rubih. Skupaj sva delala na tem poročilu za mala in srednja podjetja. Ta mala in srednja podjetja so zelo pomembna za razvoj držav v razvoju. Če jim pomagamo, bodo ti MSP lahko pomagali razvoju družbe tam instrumente je treba dobro izkoristiti. In govorimo o nič cela sedem odstotka BDP-ja držav članic, ki bi ga pač namenili temu. Drugače bomo v državah. Vendar upam, da bomo šli v to smer in da se bomo lahko še bolje pripravili. Hvala. Hvala lepa, gospod Valencijano, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Komisar je rekel, da še vedno postavljamo svoje gradove iz peska. Ampak tu ne gre za gradove iz peska, gre za politične zaveze. Še vedno nam manjka 40 odstotkov sredstev, ki smo jih obljubili. Inteligentnost je tista, kar potrebujemo in odločnost. Istanbul je priložnost za to, da spremenimo usmeritev humanitarne pomoči. Skoraj da vsakodnevno se krši mednarodno humanitarno pravo in človekove pravice. Istanbul bi moral poskrbeti za uspeh tega vrha. Tu gre vendarle za vprašanje smrti ali življenja številnih posameznikov, pa tudi za vprašanje verodostojnosti Evropske unije kot odločilnega akterja na svetovni ravni. Gospod komisar, Zelo dobro, sicer vem, da to ni v vaši pristojnosti in da niste vi za to odgovorni, ampak vseeno. Samo eno akreditacijo smo prejeli kot Evropski parlament. Povsem na rob smo potisneni na tem vrhu. Res obžalujem to dejstvo in upam, da boste nujno in čim hitreje ukrepali s tem v zvezi. Hvala. Hvala lepa, gospod Tomašič, za eno minuto. Hvala lepa. Od druge svetovne vojne se svet še ni soočil s tolikšnim številom razseljenih oseb. Mislim, da je res pravi trenutek za to, da se organizira svetovni humanitarni vrh. Trenutno ni verjetno bolj primernega kraja za organizacijo tega vrha, kot je Istanbul. Turčija namreč v samem središču migracijskih poti predstavlja tudi ključnega partnerja Evropske unije v reševanju migracijske krize. Evropa in svet morata pomagati za to, da se ugasnejo vsa ta križna žarišča, da se pomaga beguncem. Na tem vrhu bomo upali, upam, sprejeli pomembne odločitve. Ugotavljam pa, da nekatere strani tragično zgodbo posamezniku izkorišča za svoje politične cilje. To ni nehumano, nedopustno in upam, da se bodo vr, na tem vrhu voditelji pokvarili tudi s tem vprašanjem. Govorimo o tem, da bi odpravili vizumske obveznosti za Turčijo. Če bi to storili, ne da bi Turčija izpolnila vse pogoje, bi bilo to katastrofalno in bi ogrožalo tudi varnost naših državljanov. Hvala. Gospod Pajec, za eno minuto. You, <clears throat> Hvala, gospa predsedujoče. Pred nekaj tedni sem bil v Libanonu, kjer sem se sestavil tudi s sirskimi begunci. Nih, nihče se ni pre, želel preseliti v Evropo, ampak so se želeli vrniti domov v Sirijo. Zato, da bi lahko počakali v sosednji državi, morajo imeti dostop do osnovnih stvari, kot je šolanje za otroke, možnost dela in dostop do zdravstvene oskrbe. To je nekaj, kar lahko Evropska unija podpre s finančnimi sredstvi. Humanitarni vrh mora biti zavezan k uh, večanju humanitarne pomoči. Druga, drugi problem so uh, obljube posameznih držav v krizi, ki pa jih niso izpolnili. Poglejmo denar, ki je bil obljubljen Haitiju po, uh, po um, procesu. In bilo je veliko obljub, vendar pa jih je treba tudi držati in ta prvi svetovni humanitarni vrh mora resnično prinesti rezultate in ne sme biti razočaranje. Gospod Preda za eno minuto. Ehm, Septembra 2015 je Evropska komisija opredelila sedem prednostnih nalog na področju humanitarnega ukrepanja. Vprašanje, ki se sedaj zastavlja tik pred svetovnim humanitarnim vrhom, pa je, ali bomo lahko dejansko prešli iz teh visokoletečih hvale vrednih obljub k konkretnim dejanjem. Kot je rekel komisar, delovati moramo pogumno, ponuditi moramo jasne odgovore. Vsaj, ko gre za pomankanje finančnih sredstev, za financiranje humanitarne pomoči, najti moramo tudi ustrezne odgovore, ko gre za vprašanje, kako učinkovita je ta humanitarna pomoč. Najti moramo tudi politične rešitve za krize kolega Korao, mislim, da humanitarna pomoč ne more nadomestiti političnih rešitev za nastale krize. Tako da se tu s vami ne strinjam. Ne smemo dopustiti, da bi Evropska unija sama sebe stigmatizirala. Zdi se mi, da bi morali biti vendarle ponosni na to, da smo največji donator na svetu. Hvala. Hvala lepa, gospod Lid, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar ta svetovni humanitarni vrh mora doseči rezultate. Živimo v svetu, kjer je 250 milijonov ljudi prizadetih zaradi humanitarnih kriz. 60 milijonov ljudi je premeščenih zaradi vojn, konfliktov ali katastrofom. Polovica teh beguncev so otroci. Evropska unija in države članice pokažejo solidarnost le tako, da bodo dejansko besedam sledile za dejanje. Dober primer tega, da bi nekaj spremenili, je tako imenovana pobuda eduka moje skupine. Namesto dveh odstotkov bi lahko štiri odstotke humanitarne pomoči namenili izobraževanju. Komisija bo to sprejela že v naslednjem predlogu za proračun in zato se komisiji zahvaljujem. Sem poročevalec v odboru za razvoj za proračun za leto 2016 in boril sem se za to, da bi 26 milijonov več dali za izobraževanje v begunskih taboriščih. Pobuda Eduka mora biti podprta z ustreznimi finančnimi sredstvi. Hvala. Hvala lepa, gospod Kovač, v minuto in pol. Merci, gospožo predsedatelj, gospodin komisar. Svetovni... Naj, najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar um, svetovni humanitarni vrh bo ustvaril okvir za humanitarno pomoč, kar si, za kar si prizadevamo in ka, za kar si prizadevajo vse žrtve. In upam, da bo dosegel veliko boljše rezultate kot katerikoli prej. Eden izmed glavnih vprašanj je financiranje humanitarne pomoči. Jaz kot poročevalec LS Eh, glede človekovih pravic in kot stalni poročevalec za priporočila, priporočila eh, eh, skupščini OZN priporočil naslednje boljše sodelovanje za uničevanje mrež teroristov, drugič medkulturni dialog in tretjič dodelitev finančnih in človeških virov za boj za Eh, dostojanstvo, svobodo govora ter vladavino pravo. Turčija se mora držati določenih pravil in kot eh, gostiteljica mora si prizatevati za dobro eh, milijonov razseljenih oseb v svetu. Turčija je bila imenovana za gostiteljico preden ju je e, Turčijo in Evropo preplavili begunci. In e, simbolično je, da se bo svet sestav v Istanbulu zato, da bi našel e, rešitev. Gospod Frunzulika, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoče, gospe in gospodje resnično upam, da svetovni komunitarni vrh bo, naredil, bo pomenil korak naprej pri iskanju rešitev in da bo popolnoma preoblikoval sistem humanitarne pomoči. Gospod komisar, gre za raven ambicije Evropske unije. Mi v Evropski uniji moramo eh, predlagati prave predloge za pravi humanitarni sistem v tem svetu. zato, da bi prevzeli tudi polno odgovornost in odgovornost zato, da bi humanitarna pomoč postala bolj učinkovita in humanitarno delo manj nevarno. Zato moramo imeti skupno razumevanje eh, deležnikov, kot, eh, konceptov, kot je odgovornost in transparentnost. Moramo imeti nov eh, poslovni, poslovni načrt in predvideti tveganja. Najlepša hvala. Gospod Adaktuson za eno minuto. Fru talman, världstoppmötet om humanitära... Najlepša hvala. Želel bi začeti z problemov humanitarnega vrga, ki se bo odvijal v pomembnem trenutku. Gre za to, kako bi najbolje uporabili humanitarno pomoč, torej na najbolj učinkovit način. Imamo milijone ljudi v 37 državah, ki potrebujejo pomoč. Kristijani in druge eh, verske skupine v Siriji so med tistimi, ki so najbolj izpostavljeni. In to kaže na pomen prizadevanj, vendar pa moramo narediti še več. Z tega vidika je pomembno povdariti, da je pomoč Evropske unije, da jo je treba povezati za človekovimi pravicami. E, eh, primir je Eritreja, e, kjer nismo zahtevali demokratičnih reform. Mislim, da mora komise, komisija dajati prednost evropskemu, evropski koordinaciji in dajati tudi prednost človekovim pravicam. Najlepša hvala. Oh, gospod, gospod Silva Ferreira za eno minuto. Gospod Torek. Dragi kolegi, v trenutku, ko se svet sooča s takimi humanitarnimi dramami, ne samo za dramo beguncev, ampak več kot 145 milijonov ljudi nima pomoči. To je trenutek, ko bi se morali mobilitirati ljudje in pomoči, zato da bi svetovni humanitarni vrh dal odgovor, konkretni odgovor mednarodne skupnosti. Žal, žal pa pripravljalna dela um, kažejo na vse drugo. Zato pa potrebujemo odgovornost vodstev in odgovornost Evropske unije. Potrebujemo tudi vodstvo, ki bo temeljilo na vzorih. Gospod komisar, poznamo vaša prizadevanje in od vas pričakujemo uh, okrepitev človekove čokoljubne pomoči, to pa pomeni seveda tudi več sredstev za humanitarno pomoč, sicer ne bomo uspeli okrepiti te pomoči. Gospod Seinfeld za eno minuto. Dziękuję, pani przewodnicząca. Historia pomoc... Najlepša hvala, gospa predsedujoče. Zgodovina humanitarne pomoči je tako dolga kot um, zgodovina človeštva. Seveda se spreminjajo časi in okoliščine, pa bi se, spremeniti pa bi se morali tudi instrumenti za pomoč drugim. Trenutna humanitarna pomoč ehm, je. Uh, v 40 eh, državah, je skoncentrirana 40 držav. Veliko ljudi je vključenih v razne konflikte. Danes svet potrebuje nove, eh, novo humanitarno pravo. Potrebujemo tudi reformo, starega in neučinkovitega sistema um, odziva OZE-1. Pričakujemo torej, da bo ta svetovni humanitarni vrh prispeval k rešitvam teh uh, pomembnih izzivov, kot je premalo sredstev, premalo o, usklajevanja med organizacijami, tudi OZN, in da, se, da bodo prispevale tudi nezahodne države. Hvala svetovni humanitarni vrh bo spremenil humanitarno politiko humanitarno pomoč in to je in največji uh, donator, to je EU, bo tam za to mizo. In uh, v Združenem kraljestvu imamo referendum pred vrati in mislim, da moramo znova razmisliti o našem poziciji v svetu. In mi kot evropski uh, partner lahko spremenimo evropsko agendo. Če želimo voditi mednarodno skupnost v bolj usmiljen svet, potem mora Britanska ostati in prispevati eh, k eh, močni Evropski unije. Če pa imamo veliko moči, imamo tudi veliko odgovornosti. Evropska unija uh, mora, uh, mora braniti svoje vrednote, tudi ko je pod pritiskom. Ko uh, nudimo človeku ljubno pomoč uh, žrtvam, um, ne moramo eh, sklepati um, hitrih eh, sporazuma s tistimi, ki so to povzročili. Eh, tukaj govorimo recimo tudi o kartunskem procesu, tudi tam moramo upoštevati človekove pravice in tudi humanitarne in razvojne cilje. Sedaj pa imamo gospoda Bogoviča in postopek, pritegnite pozornost predsednika. Dob vsekakor je humanitarni vrh eh, ob pravem času kajti kot smo slišali nikoli ni bilo toliko ljudi pomoči potrebne toliko ljudi razseljenih po svetu po drugi svetovni vojni. Eh, rešitev ki jo iščemo eh, v tem primeru je zelo povezana s tem kar je predstavnica sveta dejala v uvodu mi moramo izkoreniniti razloge za to kaj se po svetu dogaja v objektivni pošteni politiki politiki ki bo dala v ospredje človeka in reševanje konfliktov na miroljuben način ne pa z novimi konflikti in poglabljanjem eh, razdora širom po svetu. zato je potrebno da evropska unija na ta način na tem svetu v veliki meri pokaže kaj so njene vrednote omogoči ljudem dobro in pa spodobno življenje tam kjer so rojeni in na ta način ljudem v afriki aziji in na bližnjem vzhodu pomagati s tem pa pomagati tudi evropi ki je največja ciljna dežela teh beguncev. evropska unija je ključni donator humanitarne pomoči. Svetovni vrh organiziramo v Istanbulu, ampak žalostno je, da v tem trenutku nismo zmožni ponuditi odgovora na največjo humanitarno krizo po drugi svetovni vojni. Ta kriza izvira iz Sirije, Iraka, Libije. Zavedamo se tudi, da je veliko humanitarnih kriz v Aziji in Afriki. Sporazum EU-Turčija je sporazum, ki krši mednarodno humanitarno pravo in tudi evropske pogodbe. Zato je tak sporazum sramoten. V žariščnih točkah v Grči je zaradi tega sporazuma sedaj ogromno pridržanih beguncev, ki jih napadajo, gre za ženske in moške, tudi otroke napadajo. Idomeni je mesto greha. To, kar se tam dogaja, je nedopustno in tisto, kar bo Evropska unija storila na tem vrhu, je zgolj še en nastop iz Hinavščina. No, nadaljujemo z vrčevalnimi politikami v sredozemskih državah. Če ne bomo zmožni reševati konfliktov in jih preprečiti in odpraviti represivnih režimov, se stanje ne bo nekoliko izboljšalo. Hvala. Hvala lepa, gospod Marija, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Oksimoron je pravzaprav, da prvi humanitarni vrh poteka v Istanbulu. Mislim, da je to res popolnoma protislovno, da se ta vrh dogaja v državi, ki redno krši človekove pravice, podpihuje krvave vojne in izvaja nasilje. Evropska unija bi morala ponuditi odgovore na to grozovito krizo, s katero se soočajo tudi sirski državljani, posledično tudi zaradi Turčije, ki je zaprla meje, potem so zaprli meje tudi v Grčiji. Evropska unija pa je tista, ki še naprej išče rešitve in ne uspe preprečiti delovanja ISIS-a. Trojka je napadla Grčijo, grški državljani zaradi tega trpijo, poleg tega so preobremenjeni z begunci. Potrebujemo ustrezno mednarodno rešitev, vsi bi morali delovati proti tem težavam, ne zgolj bogate države Evropi. Hvala lepa, gospod Šogor. Kje pa je gospod Šogor? Az a tény, hogy napjainkra példátlanul megnőtt az erőszak. Dejstvo je, da je število oseb, ki so jih prizadeli konflikti in naravne nesreče v porastu. Še nikoli nismo bili priča tolikšnemu številu razseljenih oseb, vsaj ne po drugi svetovni vojni. To je tudi razlog, zakaj je res nujno, da organiziramo svetovni humanitarni vrh. Številni, ki potrebujejo humanitarno pomoč, pričajo o grozljivih zgodbah, ki kažejo na to, da je svet razdeljen na dva dela obstajajo tisti, ki imajo in tisti, ki pomoč potrebujejo. Evropska unija je največji donator na svetu, ampak tu ni dovolj, potrebujemo globalno sodelovanje. Samo na tak način bomo lahko odpravili grozljive posledice oboroženih konfliktov, terorizma in podnebnih sprememb. Zavedati pa se moramo, da je v državah v razvoju tudi rodnost izjemno velika in da bo prišlo do eksplozije prebivalstva. Hvala lepa, gospa Kenge. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes smo priča največjemu preseljevanju žensk, moških in otrok po drugi svetovni vojni. 250 milijonov oseb je preseljenih. Skoraj da 70 milijonov beguncev na svetu obstaja. Smo priča hudi humanitarni krizi. Ljudje bežijo zaradi podnebnih sprememb, zaradi revščine, zaradi konfliktov in vojen. Ta humanitarni vrh je torej dobrodošel, zato ker bomo lahko izpostavili ključne tematike, predvsem kako lahko humanitarno pomoč bolje izkoristimo in kako lahko oblikujemo boljše razvojne politike. Oblikovati moramo srednje in dolgoročne projekte, ukrepati moramo predvsem pri viru težav, dolgoročne politike preprečevanja potrebujemo, potrebujemo tudi humanitarne koridorje, da ne bomo več priča temu, čemu smo priča v tem trenutku v Libanonu, Siriji, pa tudi na evropskih tleh. Storiti moramo več za to, da se oblikuje nova vizija, nova politika preprečevanja, da se ne bomo zgolj odzivali na izredne razmere. Hvala lepa. S tem smo zaključili postopek. Pritegnite pozornost predsedujoče. Besedo dobi komisar Stiljanides. Mikrofon, gospod komisar. Najprej bi se vam rad zahvalil za to zelo konstruktivno, zelo plodno razpravo. Vedno cenim stališče in poglede Evropskega parlamenta. V tem trenutku to še toliko bolj velja, kajti približuje se ta humanitarni vrh, na katerem se bodo združili številni deležniki. Zelo pomembno je, da povečamo tudi število sedežev namenjenih Evropskemu parlamentu na tem področju. Skupaj s svojimi službami bomo storili vse za to, da bo tudi Evropski parlament lahko bolj množično zastopan na tem vrhu. Danes lahko z veseljem najavim, da smo zagotovili še dve dodatni mesti v okviru Evropske delegacije za Evropski parlament. Naše prednostne naloge so seveda skupne. Več smotrnosti, več učinkovitosti v okviru humanitarnega sistema. Spoštovati moramo mednarodno humanitarno pravo, pa tudi humanitarna načela seveda. Zagotoviti moramo več podpore za izobraževanje, še zlasti na področju humanitarnih vprašanj. Zato smo tudi oblikovali to tesno sodelovanje smo v istem čovnu. S tem vrhom se bo zaključil ciklus dogodkov. Če se spomnite, smo imeli vrh, na katerem smo sprejeli agendo 2030 in milenijske razvojne cilje, potem je bil vrh Adis Abebi, bil je tudi vrh COP21. Na vseh teh dogodkih smo oblikovali vizijo za prihodnost. Rezultati na teh srečanjih predstavljajo trden okvir za prihodnost, ampak resničen napredek lahko dosežemo zgolj, če bomo najbolj revnim in najbolj ranljivim na svetu pokazali, da jim lahko pomagamo in da jim lahko pomagamo, da bodo zacveteli. To je tudi bistvo tega humanitarnega vrha. Ko se bomo ozrli nazaj v leto 2030, bomo, upam, lahko trdili, da je bil ta dogodek resnično pomemben in da so se stvari od takrat naprej spremenile. V okviru posvetovanja pred tem vrhom smo dali možnost vsem deležnikom, da izrazijo svoj glas, akademiki, zasebni sektor, javni sektor, nevladne organizacije, na tisoče oseb po svetu, je izrazilo svoje mnenje. Pogovarjali smo se o nekaterih najbolj težavnih problemih, s katerimi se soočamo na globalni ravni. V okviru tega foruma smo tudi govorili o tem, da potrebujemo sistemske spremembe, da moramo najti tudi ustrezne rešitve za krize, ko se pojavijo. Upam, da bodo leta 2030 vedno manj ljudi potrebovalo nujno pomoč za reševanje življenj. Upam, da bo svet v petek sprejel tudi drugi niz sklepov v zvezi z vrhom. Sodelovali smo s predsedstvom, z državami članicami, pripravili smo odločno stališče. To nam bo tudi vodilo pri sprejemanju zavez na tem vrhu, pa tudi po vrhu. Tako kot vedno računam tudi na vašo stalno podporo in sodelovanje, zdaj pa tudi v prihodnje, zato da bomo pokazali, da znamo biti vodilni in da znamo izpolniti tudi svoje obveznosti. Hvala za sodelovanje. Hvala lepa. Sedaj pa še gospa Henis Plešert v imenu sveta za zaključek razprave. Hvala lepa, gospa predsedujoča svetovni humanitarni vrh ni končna točka, na nek način je izhodišče za to, da bi na globalni ravni ponovno upeljali humanost. Tudi generalni sekretar Združenih narodov je to večkrat povedal. Številni deležniki na najvišji možni ravni so sprejeli kar nekaj pomembnih obvez in mislim, da so to storili na iskren način. Pomembno je, da ta vrh ne bo obravnavan kot nek dogodek, na katerem bo zahodni svet prevladoval. Zato smo se usklajevali s tolikšnim številom držav tudi izven Evropske unije. Še posebej izven Evropske unije, moram reči. Se pa strinjam tudi z vami, gospod Gerero Salom. Od prvega dne po vrhu bomo morali pokazati, da smo resni, kar se tiče naših zavez. Predsedstvo sveta je že odigralo polno vlogo v tem kontekstu, tako da lahko računate tudi na sodelovanje sveta v prihodnih tednih. Hvala vam in tudi komisiji. Najlepša hvala. Razprava je s tem zaključena.